obrambe demokracije in svobode v vseh državah, vključno s Turčijo. Pa še nekaj. Mešani parlamentarni odbor z Tunizijo, torej si srečal s predstavniki. Mohamed Fadel Am Omran je na obisku v Evropskem parlamentu um, danes in gospod Benom Pran, vam izrekam dobrodošljico, kot tudi vaši celotni delegaciji. Naši odnosi so zelo pomembni in zato torej mislimo, da je vaš obisk zelo bistven. Procediamo ora alle votazioni. Zdaj pa nadaljujemo z glasovanjem. Najprej stanje pogajanj z Združenim kraljestvom.